Uh, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, gospe in gospodje. Nekaj časa bom uh, dal našim prijateljem, da se opremijo s slušalkami, če želijo, in uh, da najdejo tudi ustrezni jezikovni kanal. Lahko a, si ogledate, na katerem kanalu je vsak jezik. A, in se pravi, da morate svojo uh, napravo mm, namestiti na ustrezen kanal. Mislim, da tolmaška služba deluje. Pred nekaj minutami smo odprli posebni prostor, zato da se spomnimo na naše nagrajence, na naše borce za človekove pravice v Evropskem parlamentu in v Evropski uniji. To je, nam je bilo veliko veselje, veliko čast. Se, eh, ta prostor se nahaja blizu Agore Simon Weil in to je eh, blizu trga solidarnosti. In eh, tamle seveda lahko gostimo in e, naše povabljence. Danes jaz, imamo tu med nami kar 12 eh, nagrajencev nagrade Saharov, ki jo podeljuje Evropski parlament. Dobro vemo, da eh, število nagrajencev je veliko večje. Kaj ti vsi vi predstavljate na stotine tisočev ljudi vse po svetu, državljane torej, ki uh, bi si želeli spremeniti razmere v svojih državah. Vsekakor pa a, še enkrat a, prav lepa hvala za, za vaš a, odločen boj in za vaš velik zgled za vse nas v Evropski uniji. Kot veste, a, zdaj, ko sem tu pred vami, pred vsemi vami, ki ste trpeli za pravice, ki so za nas samo umevne v Evropski uniji. Zelo dobro vem, se zavedam tega, da bi morali biti še bolj odgovorni v bližnji prihodnosti še bolj predani eh, našim eh, stvarem eh, v boju za človekove pravice po celem svetu. Vi predstavljate nevladne organizacije, civilno družbo, odvetnike, novinarje, celo vrsto drugih strok in ste spregovorili v imenu tistih, ki nimajo možnosti, da svobodno spregovorijo. In vi ste zelo trpeli zaradi vašega poguma. Evropski parlament in to je morda samo umevno za nas, ampak ni nujno samo posebi umevno za diktatorje. Mi smo prepričani, da temeljne svoboščine, ni, to ni samo pravica do življenja in do fizične integritete, ampak tudi svoboda, izražena svoboda, tiska svoboda, vire svoboda mišljenja. Brez teh svoboščin potem imamo samo zatiranje in prevlado uh, majhnega števila, uh, In uh, torej v Evropski uniji ne smemo biti so krivi uh, eh, vseh teh. Uh, Zmot. Naši ljudje so trpeli v preteklosti in se spominjajo vsega tega. Vemo, kaj pomeni biti zatirana. Uh, Zaradi tega je naša odgovornost, odgovornost Evropske unije, da smo svetov zgled v tej temi, zato da pokažemo, da obstaja boljša možnost, da temeljne vrednote, ki jih zagovarjamo, niso samo evropske vrednote, to so univerzalne vrednote. To, velja, to mora veljati za vse, za vsakega posameznika po celem svetu. In torej, dajmo ponoviti še enkrat, vsi mi se borimo za univerzalne vrednote. Dragi prijatelji, To je posebna priložnost, ki jo danes proslavljamo. V Evropskem parlamentu smo prepričani, da imamo posebno odgovornost do naših nagrajencev, kajti nagrada mora biti več kot samo letna a, slovesnost in a, v pričakovanju na naslednjega nagrajenca.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 naši, od naših nagrajencev, moramo še vedno ostajati v stiku z vsemi našimi nagrajenci in moramo graditi tudi na vašem znanju in na vaši predanosti. To je velika, velika, velik resurs za vse nas. To je tudi pomembno, kaj ti moramo se kmalo zavedati, kako hitro se spreminja naš svet na vzhodu, na jugu, v naši vzhodni, zahodni, eh, južni soseščini. In torej tukaj pravzaprav ustvarjamo zgodovino in mm, torej spodbujanje človekovih pravic mora biti temeljni steber našega zunanjega delovanja. To je dodana vrednost naše skupne zunanje politike. To je samo več kot dejansko vsota različnih nacionalnih interesov. To je veliko več ta zunanja politika. Za nas je to skupno prepričanje in obveza. In dejansko lahko to povem z besedami Aung San Suu Kyi in sicer, da gradimo svobodne družbe. Torej, prosim, uporabite svojo svobodo za to, da spodbujate našo. Vemo, da ni eh, neke, eh, nekega recepta za eh, demokracijo. Vsaka država mora graditi svojo zgodovino, to je res za Španijo, za Portugalsko, za Srednjo in Vzhodno Evropo, za Srbijo, za Moldavijo, za nekatere druge države v Evropi in seveda danes v arabskem svetu tu nismo zato, da učimo druge eh, nekih naukov, ampak zato, da pomagamo podpreti eh, stremljenja tistih, ki si želijo pristne spremembe. In eh, najpomembnejše za nas je to, da izmenjamo poglede, da izmenjamo misli, in eh, za katerokoli politično tranzicijo le ta mora odražati voljo ljudstva in torej prednostnega pomena je to, da temelji na pravem inkluzivnem dialogu za družbo. Ta prehod je eh, tudi zelo pomemben, to je tudi zaveza v tej današnji dvorani. Torej, civilna gibanja morajo imeti pravico, da izražajo, izražajo tudi kritična stališča do oblasti in lahko zahtevajo tudi hitrejše spremembe. To pogledno jih, nis, jih ne smemo, jih oblasti ne smejo ustrahovati kot se dogaja v številnih državah, vse povsod po svetu. Dovolite, da vas eh, spomnem na da spomnim vse nas, naprimer, na razmere v Tibetu. Dejansko tam prihaja do nasilnega zatiranja protest, demonstrantov, eh, tam prihaja tudi do drugih pritiskov na civilno družbo, na verske organizacije, nevladne organizacije. Naj vas opozorim tudi na razmire v Siriji in na novo nasilje v Egiptu. To nas vse eh, zadeva. In dejansko imamo tudi pa tudi spodbudne znake iz drugih regij po svetu, iz drugih predelov sveta, naprimer v Mjanmaru, kjer oblasti bodo zgleda izpolnile svoje obveze, svoje zaveze in izvedli dialog in reforme za pravi demokra pravo demokratično odpiranje, zato da bi prišli do veljavite temeljnih svoboščin v tisti državi. Tako kot veste, naša na nagrajenka Aung San Suu Kyi, ki sem jo pravkar citiral, in, sicer, in tudi njeno gibanje, je pravzaprav pobudnik eh, tega boja. Seveda, eh, najpomembnejše vprašanje za vse nas je naslednje, kako lahko pomagamo vsem tem v prehodu eh, k demokraciji. In sicer interes državljanov mora biti v sami srčiki našega delovanja. Zato ta parlament ustraja na tem, da bi imeli več sredstev za to, da spremljamo volitve, da gradimo demokratične institucije, da spodbujamo civilno družbo, službo politične stranke v državah eh, v prehodu. Drugič, eh, srednjeročno eh, moramo zgraditi tudi blaginjo, kajti na tak način bomo zagotovili, da je politična tranzicija lahko vzdržna, kajti ponavadi in to je povsem naravno. Eh, po enem, eno, dve leti po uh, revoluciji, po velikih spremembah v smeri demokracije, se postavlja vprašanje uh, eh, prihodne blaginje. To moramo razumeti. In to je še posebej pomembno za mlajše generacije, ki morajo razpolagati z jasnimi perspektivami za prihodnost, uh, zato pač se pravi, da zaradi tega parlament ustraja na tem, da moramo pomoč nameniti ravno, ravno takim projektom. Tretjič, do, dolgoročno sem prepričan, da moramo spodbuditi vzpotavitev podobnih modelov oziroma vzorcev, ki so zelo dobro delovali v naših državah. V to verjamamo iz lasne izkušnje. In seveda iz eh, cele vrste eh, tudi nedavnih obiskov v Afriki in na Bližnem vzhodu, ampak tudi predhodno v Zahodnem Balkanu, v Zahodnji Evropi, v Vzhodnji Evropi sem prepričan, da vključevanje naših sosedov, in, eh, in, vključe, in povezovanje med sosedi, med Evropsko unijo in sosedi je prava pot eh, v demokracijo. Seveda ne moramo ponuditi članstva vsem državam, eh, ki so naše sosede, ampak lahko ponudimo uh, iskreno partnerstvo, ki temelji na svobodi in blaginji. In sem prepričan, da to lahko deluje, to je zmagovita situacija za vse in mislim, da smo pripravljeni se podati v to smer. Gospe in gospodje, naj zaključim svoj vodni govor in naj povdarim, kako pomembna je tehnologija in kako so pomeni socialni mediji kot način za spodbujanje demokracije in za podporo uh, civilni družbi. Uh, 80-ih eh, letih eh, dejansko v okviru gibanja Solidarnost smo eh, imeli veliko prednosti od zakona Marshall in tudi od uspeha na volitvah v pomladi 89. Dejansko takrat smo Eh, imeli celo vrsto tudi uh, orodij uh, za uh, tiskanje sporočil, ampak to v glavnem je bila v glavnem tiskana beseda oziroma uh, tudi ustno posredovanje informacij. Danes aktivisti pak sreči razpolagajo za celo vrsto drugih uh, modernejših medijev, imajo internet, seveda to je veliko boljše, ampak hkrati tudi nekoliko nevarneje. Vemo, da mnogi od naših nagrajencev uporabljajo Eh, te, eh, ta orodja Huđa je eh, kibernetski disident, ki sicer danes ni tu med nami. Uporabljal je seveda bo, bloge, klepetalnice, druga internetna orodja za časa arabske pomladi tudi. Ampak ta tehnologija pomeni tudi, da se nova fronta odpira med tistimi, ki želijo uporabljati ta orodje, zato da spodbudijo svobodo in tistimi, ki želijo to uporabljati za nadzor uh, Eh, za kontrolo in za cenzuro. In torej seveda ne vemo, ali so razmere boljše ali slabše, glede na to, da razpolagamo s temi novimi tehnologijami v naših državah dan danes. Včasih eh, imamo občutek, imam občutek, da je bilo boljše v moji državi takrat eh, brez teh tehnologij, če moram povedati stvari zelo iskreno. Torej, to je nov izziv za eh, naše politike, da spodbudimo eh, eh, človekove pravice, ampak seveda tukaj imamo posebno odgovornost in sicer mednarodni predstavniki imajo posebno odgovornost, kajti lahko damo zelo velik prispevek k svobodi izražanja in mišljenja. Hkrati pa seveda um, so uh, določeni ljudje lahko tudi orodja v rokah uh, zatiravcev. Torej, dragi prijatelji, določeni dogodki arabske eh, spomladi, internetna revolucija in torej novega vpliva uh, novih tehnologij uh, seveda se izkazuje v zadnjih časih, ampak seveda. Eh, pri vsem tem je eh, želja eh, po svobodi tista, ki spremenja stvari. To je zamisel, ki je zmagovita. Torej, besede so še vedno najbolj mogočno orodje. Dajmo se spomniti tega. Benazir Buto je nekega dne rekla in sedaj bom citiral lahko uh, zaprete človeka, ne pa neke ideje. Lahko Lahko pošljete viznanstvo človeka, ne pa ideje. Lahko ubijete človeka, ampak ne ideje. Ideja je tisto, kar vsi delimo in ta ideja je svoboda. Hvala lepa za vašo prisotnost, za vašo udeležbo. Hvala lepa torej vsem prijateljem če mi dovolite, bom sedaj dal besedo gospodu Sergeju Kovaljevu. Pred dvema letoma smo se pogovarjali z dobitniki nagrade Saharov. Razmišljali smo o tem, da bi oblikovali nekakšno omrežje nagrajencev nagrade Saharov. Takrat smo sprejeli odločitev, da prvič v zgodovini bomo imeli tudi predsednika in v imenu te ustanove je gospod Sergej Kovaljev, so predsedatelj. Tako da, dragi prijatelj iz Rusije, rad bi te povabil, da podaš svoj govor si soustanovitelj in trenutno predseduješ eh, tudi nevladni ruski organizaciji. Leta 18, 1988 ste želeli spodbujati proces demokratizacije človekovih pravic v Rusiji. To je bilo takrat za nas prelomno obdobje. si tudi ustanovitev pobude, ki je zagovarjala človekove pravice v takratni Sovjetski zvezi. To je bilo leta 1969. Res eh, dolga zgodovina. 1968. Dobro, 1968, kot so me sedaj popravili. Morda bi bilo dobro, eh, da sedaj tudi začnemo razpravljati o tem. 2009 si prejel nagrado Saharov. Ne vas tudi spomnim, da je bil dobitnik Sergej Kovalev, ampak tudi naša velika prijateljica Ljudmila Aleksijeva, pa tudi Oleg Korobov je takrat prejel nagrado. Žal, danes ni mogel biti z nami. Vesel pa sem, da sta oba prišla, tako gospa Aleksijeva, kot tudi gospod Kovaljev. Več kot 40 let se že borite za uveljavljanje človekovih pravic v Rusiji. Gospa Aleksijeva, gospod Kovaljev, beseda je vaša, morda najprej gospod Kovaljev, potem pa še vi. Gospa Aleksijeva, izvolite. Eh, Hvala za besedo, gospod predsednik. Vaše besede so me res ganile. Dovolite mi, da omenim, da gospod Vrlov ni mogel priti zaradi pomembnega tehničnega razloga. Trenutno je v Minsku. Je na sodišču. Verjetno bomo danes eh, veliko govorili o tem sodnem procesu. Naj začnem. Ta konferenca nosi ime Saharov. Zakaj? To ni na ključe. To ni pomembno tudi. To ni pomembno samo zato, ker je Evropski parlament eh, prevzel odgovornost, da bi redno podeljeval nagrado Saharov, ampak je to pomembno tudi zato, ker v Združeni Evropi velja, da je duh Saharova še kako prisoten. Naj to nadgradim. Saharov je bil posameznik, ki je pripisoval velik pomen realni, dejanski politiki, politiki na terenu vendar pa vedno je želel narediti korak naprej, se od tega odmakniti. To je bila njegova temeljna zamisel, ki jo je zasledoval. Namreč samo z realno politiko ne moreš um, uspeti. To je včasih tudi nemoralno in to je tudi tvega na pot za vse nas. velika večina, oziroma morda kar vsi dobitniki nagrade Saharov, so predstavniki držav, ki imajo določene težave. Zdi se mi, da nimamo dobitnikov iz Zahodne Evrope. Istočasno pa zastopajo univerzalne vrednote in vsi politiki, ki se ukvarjajo uh, s politiko, naj bi vsaj načeloma podpirali eh, te univerzalne vrednote, ki pa ne nazadnje izvirajo iz evropske kulture. In temu se ne moremo izogniti. Sicer naj bi bile univerzalne, splošne vrednote, so pa sad razvoja evropske politične in tudi krščanske kulture. kar pomeni, da moramo razmisliti, se pomuditi pri tem in se vprašati, zakaj tisti, ki so oblikovali te vrednote, niso istočasno dobitniki nagrade Saharov. Razlog je, da trenutno v svetu vladajo težavne razmere, veliko krvi se je prelilo. Pa še en pomemben razlog moramo razumeti. Velikokrat ne upoštevamo tega, da kriza, ki sedaj vpliva na medsebojno povezan svet, ni v prvi vrsti gospodarska kriza, ampak gre za globalno krizo etičnih, moralnih in političnih razlogov. Ravno zaradi tega socialnega darvinizma, zaradi mekevelistične politike, je Saharov želel ubrati drug pristop. Takrat, ko je prvič nastopil v javnosti, To se je zgodilo spomladi leta 1968. Poglavitni cilj je bil, da se odmakne od eh, vsakodnevne politike. Ta pristop se veliko krat v svetu zanemarja, pozablja. Posledično je prišlo do velikih težav. Dovolil bi si, da vam na kratko posežem z osebnim primerom. Skukaj, skupaj s prijateljem, ki pravzaprav zagovarja realno politiko kot umetnost možnega, pogovarjala sva se o Jalski konferenci. Države, ki so zmagale, ki so premagale Hitlerja, ki so tvorile zavezništvo, so stopile v isti okvir s Stalinom, sedli so se za pogajalsko mizo za pogajalsko mizo in oblikovali svoj zemljevid. Vplivali so na življenja številnih eh, soevropejcev. To je pošastno dejanje. In s prijateljem sva se pogovarjala in rekel mi je takole. Sicer so tvoje ocene v popolnosti pravilne, če pa bi ti sam sedel za pogajalsko mizo v Jalti, kaj bi ti storil pod danimi okoliščinami? kakšno odločitev bi bil ti prisilen sprejeti? Lahko povem, da me je to vprašanje res pretreslo v prvi fazi, potem pa sem spoznal, da bi verjetno storil isto. Storil bi isto, kot se storila Roosevelt in Churchill. In to je srčika problema. To je pošastna stvar sodobne zgodovine in sodobnega sveta. Ne moreš eh, živeti v miru, dokler bodo rezultati, kot je bila konferenca v Jalti, še vedno možni. Evropejci se bodo odpovedali varnosti, plačali bodo to za življenjem, svobodo, v škodo drugih evropejcev. In to je pravzaprav poglavitna ideja, ki jo je zagovarjal Saharov. In vendar, sicer ne poznam drugega posameznika, ki bi toliko trpel, če bi aretirali druge ljudi. Ravno tako je zelo trpel, če so druge ljudi nepravično obsodili. Nekako je bil sposoben čutiti bolečino in trpljenje drugih ljudi. Rekl je, da ne smemo živeti v takem svetu, mirno, ne da bi se proti tem pojavom borili. V svojih prizadevanjih je želel oblikovati novo politično paradigmo. Saharov ni bil edini posameznik, ki je sledil tej zamisli. Nils Bohr je posameznik, ki je s tem projektom začel že prej. Ne smemo za biti Nilsbora, Alberta Einsteina, mislim, eh, da jih moramo spoštovati. Vedno pozabim eno ime, se že ne morem spomniti. Kakorkoli že, matematik, logik, filozof, Verjetno se bom spomnil čez dve minuti. In ob koncu Saharov, pa tudi Mihajl Gorbačov, vsi ti so podpirali novo politično miselnost in novo politično paradigmo. Rekli so, da je to bistveno in eh, brez eh, tega bo svet eh, vedno bil soočen z določeno nevarnostjo. Burton Russell. Sedaj sem se spomnil, ja. Ja, vedno pozabim to ime. No. Vsi ti posamezniki so pravzaprav ponavljali isto. Vsi so želeli, da bi v prihodnosti tiste univerzalne vrednote, o katerih vedno govorimo, ne bodo zgolj besede, ampak bodo postale realna podlaga za nosilce političnega odločanja in za njihovo delovanje. Vsak je menil, eh, da pa so določene razlike v političnem kontekstu. Sam verjamem, da je bil Saharov zelo poglobljen mislec eh, da je nadgradil te politične paradigme, ampak sedaj nimam dovolj časa, da bi se spuščal v podrobnosti in to ne na zadnje tudi ni prava tema za začetek našega dogodka. Tu ni bistvo, ki ga želim posredovati. Spoznati pa moramo, da je to prava uganka Saharova, zato si moramo prizadevati. Združena Evropa, moram reči, da je naredila nekakšen premik, bolj se je pomaknila v to smer v primerjavi z ostalimi. Borili ste se za proces združevanja. Spomnimo se, da ste naredili velik korak, nekoč je bila unija zgolj gospodarska in tudi unija vrednot, kar pomeni, da je tukaj veliko nasproti. spomnimo se samo usode nekdanje vseevropske ustave, ki ni zaživela. To so izzivi, to je ovira, ampak eh, tem ovirama se ne moramo izogniti. Dokler bomo živeli v svetu, kjer se Jalti ne moremo izogniti, in to je povezano potem tudi s Hirošimo in Nagasakijem, do takrat ne bomo imeli nobene možnosti, eh, da bi presegli izzive, ki bodo vedno z nami. Zdi se mi tudi, da je ideja nekakšnega omrežja nagrajencev nagrade Saharov izjemna. To je majhen, a pomemben korak v pravo smer. Menim, da ta družba oziroma mreža bi se morala sestati enkrat eh, ali dv, na vsaki enkrat letno ali enkrat na dve leti. Mislim tudi, da bi bilo dobro, če bi oblikovali stalen program. Združujejo nas ideje Saharova in tega nikoli ne smemo pozabiti. Hvala, gospod Kavajov. Like ask, um, floor, Hvala, gospa Aleksijeva. Izvolite. Tak, da. Okay. Я счастлива и горда находиться здесь. Hvala. Vesela in ponosna sem, da sem danes v Evropskem parlamentu. Vesela sem, da sem prišla skupaj z ostalimi dobitniki nagrade Saharov iz različnih eh, držav. Nagrade so prijeli v različnih letih. Res hvala, predsednik Buzek, ker ste mi dali to izjemno priložnost. Ne samo, da preberamo drug o drugem, ampak da se tudi dejansko srečamo, da se pogovorimo. Da se pogovarjamo o svojem delu in težavah, s katerimi se soočamo. Vesela sem, da nas vse združuje ideja in delo Andreja Sahorova, čeprav prihajamo iz različnih držav. On je moj sodobnik, res izjemen posameznik. To je človek, ki ga ne moremo najti v vsaki generaciji. Vsi dobitniki nagrade Saharov, pa tudi vsi ostali, ki so jih podpirali, razmišljajo podobno. Z njimi sodelujejo, kar gre za izjemen nabor posameznikov v posameznih državah. Andrej Saharov predstavlja ideal, ki ga ne moremo doseči, vendar pa je to ideal, okrog katerega vlada veliko soglasje. Tri zagovorniki človekovih pravic v Rusiji so dobili nagrado, sama, potem gospod Kovaljev in Oleg Ruljev, Žal danes ni mogel priti v Bruselj. Je vodja organizacije za človekove pravice. Trenutno je v Minsku v Belorusiji. Trenutno poteka sodni proces zoper našega kolega gospoda Piljackega, ki je ravno tako zagovornik človekovih pravic. Je predsednik eh, vodilne organizacije za človekove pravice v Belorusiji. Organizacija si prizadeva, da bi pomagala vsem tistim posameznikom, ki želijo doseči demokratičen prehod Belorusije, da bi Belorusija postala država, kjer bi vladale človekove pravice, da bi na miroljuben način prišli do demokracije in da bi se odpovedali avtoritarnemu režimu. Danes bodo prebrali obtožnico, tožilstvo zahteva petletno zaporno kazen. Upam, da bomo združili prizadevanja in da bomo poskrbeli za to, da ne glede na obsodbo, ne glede na kazen, bo gospod gospod Andrej Valjovski bil čim prej osvobojen. Upamo, da bo lahko upravljal svoje delo, ki nas danes vse skupaj združuje. Hvala. Well, to, to ask, um... Najlepša hvala dobitniki nagrade Saharov, naši gostje v zadnjih letih bodo sedaj spregovorili. Gospa Salima Gezali, alžirska novinarka, kar pomeni, da predstavljate Severno Afriko. To je res zelo simbolno za vse nas tukaj. V vašem žminepisu piše, da ste aktivistka za pravice žensk, pravice in človekove pravice, ampak sam tukaj ne delam razlike. Tako da bi bilo bolje, da spremenimo to formulacijo. Gre za iste stvari. To bom še enkrat povdaril. Dobro, demokracija. Vse je lepo napisano. Leta 1997 ste dobili nagrado Saharov. Ja, ampak niste bili takrat v srednji šoli. Kakorkoli že, beseda je vaša.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 Veliko govorimo o <clears throat> dobitnikih nagrade Saharova v tem trenutku, to je nekaj pozitivnega, ampak prepričana sem, da zaradi posebnosti tega trenutka bi bilo dobro, da govorimo o enem trenutku sa nagrade Saharova. Dejansko danes govorimo o univerzalnosti pravic, o univerzalnosti vrednot, demokracije, Eh, človekovih pravic, torej vse te stvari, ki a, eh, očitno nas a, eh, združujo v naših bitkah in na naših srečanjih, ampak morda bi bil čas, da spregovorimo o univerzalnosti hkrati akteri in tudi o univerzalnosti a, delovanja. Ko sem leta 1997 prejela nagrado a, Saharova, to ni bilo zaradi osebnih a, a, pač, kvalitet, ampak zaradi a, z, m, razmer v moji državi, zaradi, eh, torej to je dr, zgodovinsko zanimiva država, ampak to je bilo zato, ker eh, pač a, eh, zaradi boja in a, to je država, ki po 30 letih neodvisnosti je ponovno a, zapadla v razmere, ki so nemogoče. Morda nekateri prijatelji Alžirije bi lahko pobliže razumeli in pogledali, kaj se dogaja v naši državi. Prišlo je do velike mobilizacije, angažiranja akterjev, civilne družbe, službe v Evropi. Dejansko tukaj mislim na organizacije, na nevladne organizacije na eh, pač aktiviste, ki delujejo na področju človekovih pravic. Prišlo je tudi do poskusa uh, Ehm, da bi se Evropska unija politično angažirala, vključno tudi eh, virsko, kot naprimer skupina Sant'Egidio, zato da bi pomagali Alžircem, da oblikujo nek predlog. To je bistvenega pomena za časa <clears throat> vojne za neodvisnost v Alžiri in sicer eh, torej, eh, predvsem, kar zadeva uresničevanje tistih vrednot, ki niso bile uresničene za časa vojne za neodvisnosti. Skup skupno Sant'Egidio dejansko je spodbudila k temu, da se združimo vsi iz različnih koncev, islamisti, socialisti, demokrati, eh, eh, popularni in tako dalje, torej da bi se vsi združili okrog nekega eh, predloga, političnega predloga, s katerim bi se zavezali za določene vrednote, ampak to ni bil pravi trenutek, kaj tim. Eh, trenutek eh, seveda boja eh, ljudi v Severni Afriji, ampak seveda imamo ljudi tudi iz celega sveta, ki so bili dobitniki nagrade Saharova. Ampak seveda tukaj gre za neko socialno, politično pogodbo, ki jo uresničujemo z našimi narodi v naših družbah na lokalni ravni, v naših državah, ampak tudi na globalni ravni. In popolnoma soglašam s tem, kar so povedali predgovorniki in sicer, da demokracija, univerzalnost, to je eh, celota in na podlagi te celote, na podlagi izmenjav okrog te celote moramo dejansko uresničevati bistvo našega dialoga, našega srečevanja. Zaradi tega včasih eh, si eh, vzajemno dopovedujemo stvari, ki nam niso nujno vzajemno všeč. Ko sem prejela nagrado Saharova, neka eh, politični nasprotnik v Alžiri mi je rekel, ja, ampak ta nagrada, eh, kaj pomeni? Pravzaprav to pomeni ničkoliko ločitev. Zakaj je toliko ločitev? Ne zato, ker jaz verjamem v ločevanje, ampak zato, ker pri političnem uresničevanju Eh, ko gre za simbolne spodbude, na žalost, eh, po vsem tem se ne stori veliko, ne sledijo dejanja, ne bi želela sedaj monopolizirati, ampak seveda tukaj zdaj govorimo o arabski pomladi, prišlo je, eh, pravzaprav gre za neke individualne bitke, ki so se kopičile cela desetletja, to ni stvar, ki je nastala tako čez noč, ne da bi imela ustrezne podpore. In uh, še več. V resnici nekateri pač menijo, da smo z novimi mediji eh, hitro vse rešili in z mediji enostavno podprli vse to brez vsakršne vsebine, ampak ne, v resnici mi smo šli po dolgi poti, a, eh, lapsus a, eh, gospe Ajomari, eh, dejansko to ni, bi, ni bila samo tako a, manjša napaka, ampak to odraža pravzaprav globlje odnose med našimi državami, vašimi in našimi državami. Torej, po moji strani sem se, a, sem, sem se zelo odločno izrazila do določenih ljudi, katerih pač akcija in delovanje in tudi dejstvo, da so mi ti ljudje dodelili nagrado Saharov, mi je verjetno rešilo življenje. In seveda moram pa reči, da konkretno včasih ne morem ničesa a, a, konkretno storiti, kot drugi alžirci, kot drugim alžircem je oduzeta svoboda, da se izražajo takrat, ko ni konkretnih dejanj a, in dejansko e, Tudi potem, ko sem dobila nagrado Saharova, nisem imela možnosti izraziti stališča večine alžircev. Prejeli, sprejeli smo neko uh, evropsko delegacijo, ki pa ni bila pripravljena prisluhniti našim besedam. Ampak v resnici vsi morajo biti enaki in morajo biti deležni iste hvaležnosti. Torej, ne samo jaz, ampak tudi moji kolegi, vsi pravzaprav torej trpimo in ne smemo izgubiti vire v to podporo, ki je temeljnega pomena pri vsakdanjem angažmaju, pri ljudeh, ki živijo v nedemokratičnih režimih. Torej to zaupanje v to, da eh, skupna žn, Skupnje, skupno upanje, v, eh, vera v politično udejstvovanje in predvsem univerzalnost eh, in sicer univerzalnost določenih vrednot. Eh, ampak seveda ne smemo računati na eh, ločevanje in na eh, razhajanja, zato da uveljavimo naše, naša razmišljanja. In samo še ena besenica, ena sama pripomba. Oproščam se, če sem bila tako nerodna in tako razpršena v svojem prispevku, vsekako sem prepričana, da. Če torej po eni strani imamo politično gesto, da priznamo določeno bitko kjerkoli na našem planetu in potem pa razdalja med konkretnimi dejanji, ki spremljajo to simbolno nagrado in to se dejansko izraža tudi v evropskih razmerah dan danes, bojim se, da bi nas to lahko v nekaj letih privedlo do tega, da bomo eh, morali v naslednjih eh, letih eh, morali nagrajevati tudi morda Špance, Irce, srce in tako dalje, kaj ti morda v tistem trenutku bomo morali začeti razmišljati o tem, da je treba zaščititi te temeljne svobošnje tudi v Evropi. Uh, Hvala lepa. Mislim, da bi to morali upoštevati. Morda ne bi smeli biti tako pesimistični, ampak to je zelo pomembno za vse nas. Naslednji je gospod Aleksandr Milinkijevič, nagrajenec leta 2005. Vodil je opozicijo, bil je tudi predsedniški kandidat. Nagrado je prejel torej leta 2006. Aleksandr, izvoli. Uvažajmej gospodin prezident, uvažajmej družja. Gospod predsednik, prijateljice in prijatelji. Zelo vesel sem, da sem lahko na tem srečanju. Vem, da je to srečanje zelo pomembno Zahvaljujem se organizatorjem tega foruma, da so nas vse združili tukaj. Skupaj smo močnejši. Skupaj imamo občutek, da drug drugega podpiramo in vemo, kako nas združuje ta želja, da bi živeli skupaj v svobodi in demokraciji, ne glede na to, da prihajamo z različnih kontinentov. Ko smo skupaj ko stopimo skupaj, diktatorji postopajo bolj previdno. Ne morejo naše solidarnosti in skupnega mnenja kar postaviti ob stran. Zato želim še nekaj povedati. Na takšnih srečanjih, kot je tole, nas pogosto prijatelji sprašujejo, kdaj boste tudi vi dobili demokracijo, kdaj boste tudi vi pregnali svoje diktatorje. To si seveda želimo doseči, ampak časovnice žal ne moremo podati. Vemo pa, da bo svoboda prišla, to bomo dosegli, to je naša naloga. Pogosto pravim, da je treba pri boju za demokracijo upoštevati neke modne smernice na začetku 2000 obdobja 21. stoletja smo govorili o barvnih revolucijah, to je bila Srbija, Gruzija in tako naprej. Te revolucije so vdahnile življenje, bojo za dostojanstvo. Ljudje so bili siti načina življenja, želeli so si svobode. Ko so te revolucije uspele, smo se odločili, da revolucija sama ni dovolj. Družbo je treba pripraviti za to, da dobro izkoristi revolucijo. Če obstaja politična kultura in če imamo civilno družbo, če imamo novinarje, ki znajo pisati svobodno, potem je to dobro in te, to si želimo doseči. Barne revolucije niso dosegle rezultatov, ki smo si jih želeli, čeprav so bile zelo pomembne. Pogosto pravim, da smo tudi mi poskušali pripraviti barvno revolucijo. 2001 sem bil kandidat za predsednika, dejali smo, da se bomo odeležili volitev in da bomo rekli, da se sedaj dogaja revolucija. Želeli smo, da bi ljudje šli na ulice in da bi jasno povedali, da si želijo svobode. To je bilo zelo pogumno dejanje, kajti povedali so jim, da jih bodo ustrelili, če se bodo podali na ulice in da jih bodo obravnavali kot teroriste. Danes pogosto slišimo uh, o revolucijah v Severni Afriki, to so zelo pomembni dogodki. Sam živim v, v srednjem delu Evrope, ampak tudi sam imam povezave s Severno Afriko. Štiri leta sem živel tam v Alžiriji. Ko obiščem Bruselj, mi ljudje pravijo, dobro, morda pa vsi niso pripravljeni na svobodo. Morda želijo živeti pod diktatorskim režimom, morda niso navajeni svobode, morda jim diktatorstvo ustreza, morda je diktatorski režim način za stabilizacijo zelo nevarne regije. Dogodki v Severni Afriki so pokazali, da to ne drži. Vsi si želijo svobode, vsi jo iščejo in vsi si zato prizadevajo. Vsako diktatorstvo se slejko prekonča z revolucijo. Upamo, da bo revolucija mirna. Zato mislim, da je najpomembnejše to, da vemo, da ko se borimo za svobodo, ne gre le za en trenutek in potem smo vsi svobodni. Ne, to je boj za srca in duše ljudi, za njihovo mentalno usmerjenost. Če bomo zmagali v glavah ljudi, tukaj govorimo o svoji državi, potem ne bo več diktatorjev, Lukašenka več ne bo ali podobnih situacij. Strateški programi so zelo pomembni. Imamo podporo Evropske unije in poskrbeti moramo, da bodo ljudje vedeli, kaj demokracija sploh je in da bodo vedeli, kakšne, kakšne so prednosti integracije v Evropo. Govorimo o evropaizaciji moje države, to je zelo pomembno. V takšnih okoliščinah bomo vedno zmagali. Taktiko potrebujemo, ampak strategijo moramo tudi imeti, kajti drugače približevanje Evropi ne bo. Tudi z nekdanjimi republikami Sovjetske zveze moramo doseči spravo na področju človekovih pravic. Rusija, Ukrajina in tako naprej. Sergej je to omenil pa tudi Ljudmila. V teh diktatorskih državah imamo politične zapornike. Politični zaporniki so tudi v Belorusiji. Dva kandidata za predsednika sta v zaporu v moji državi. Ampak v Minsku imamo danes primer pred sodiščem proti najbolj znanemu zagovorniku človekovih pravic v moji državi. Včeraj je tožilec zahteval pet let zaporne kazni in zaseg premoženja zato, ker diktatorju ni plačal davkov. Torej, zakaj bi moral plačati davke? Denarja ni prejel, dohodek ni bil njegov. Braniti pa je želel tisoče ljudi, ki jih eh, vlada zatira, pomagati je želel njihovim družinam. Danes ga bodo verjetno obsodili zato ker naj ne bi plačeval davkov. Zato vas vse, ki ste danes tukaj, prosim, novinarje in vsi, ki to spremljate preko interneta, prosim, pokažite solidarnost z nami na internetu, kajti le solidarnostjo bomo osvobodili te ljudi zadeva pred sodiščem še vedno teče, ampak začeli smo se kampanjo, da ga imenujemo za Nobelovo nagrado za mir za leto 2012. V celoti si jo zasluži, kajti že dolgo leta se bori za zaščito človekovih pravic v Belorusiji. To nagrado si zasluži, kajti mi želimo govoriti o svobodi in prav pripričan sem, da jo bomo tudi dosegli. Hvala. Thank you very much, Alexander. Hvala lepa, Aleksandr. Sedaj pa prosim gospo Blanko Reyes za govor. Ona je soustanoviteljica organizacije Gospe v Belem ali Dame v Belem. Zelo nenavadna organizacija je to, kaj ti sestavljajo matere, žene, ščirke, politikov, ki so zaprti na Kubi nagrado ste prejeli leta 2005. Prosim vas za govor. Izvolite. Jaz, presidente, amigo. Hvala lepa, gospod predsednik, prijatelji in prijateljice, spoštovani nagrajenci. Želim vas pozdraviti in se vam v imenu organizacije Dame Obele želim tudi zahvaliti za to, da ste me sprejeli tukaj. V Havani želimo izraziti sožalje kolegici, ki je umrla in je prav tako soustanoviteljica. V njenem spominu sem danes tukaj zato, da izrazim dobro voljo naših ljudi, da se še naprej mirno prizadevajo za boje na tem področju na Kubi. Tukaj sem v imenu Berte Sorel, ki je sedaj odgovorna za to, da nadaljuje z našim bojem skupaj z drugimi ženskami. Od leta 2003, v času črne pomladi, je kubanska vlada zaprla 75 kubanskih aktivistov za človekove pravice. Obsodili so jih na zelo dolge zaporne kazni. Dame v belem so začele svoj boj za pravice tistih, ki so zaprti. Vsak vikend so se udeležile maš in mobilizirale so kubance tako doma kot tudi v tujini. Poskusile smo dvigniti zavest in eh, ozaveščenost o trpljenju ljudi v kubanskih zapornih. Na Kubi je po podatkih še vedno 80 kubancev zaprtih zaradi političnih razlogov. Zato si kot eh, dame obelen še naprej prizadevamo nadaljevati boj in naš boj posnemajo povsod po državi, zato sedaj segamo tudi na druga področja, naprimer borimo se za dostojanstvo državljanov in za pravico državljanov do tega, da imajo prost dostop do novic in da širijo tudi drugačne politične zamisli, da zapustijo svojo državo in da se politično združujejo. Dame v belem vodijo kampanjo za svoboden in prost dostop do informacij na Kubi. Smo pa tudi legitimne zagovornice človekovih pravic. Zato imamo ideološke poglede in igramo ključno vlogo pri boju za svobodo Kubancev. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za to, ker tukaj vedno dobimo jasno in odkrito podporo za naš boj. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa novinarje brez meja, dobitnik iz leta 2005 z nami je njihov predstavnik Olivier Brazil. Borite se za človekove pravice, ste pa nevladna organizacija. Borite se tudi za svobodo medijev. To je zelo pomembno. Za boj za človekove pravice nasploh. Izvolite. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa za povabilo. Vedno eh, nam je v veliko veselje eh, za nas, za dobitnike nagrade, da se srečujemo, naj bo to v Bruslju oziroma v Strasburgu, ampak eh, imam za neko grenkobo, ker vedno pogrešamo nekatere dobitnike in vedno je težko razumeti, zaradi katerih razlogov, ampak vedno štiri, štiri pokri, po, dejansko pogrešamo in še nekatera, eh, nekatere druga. In očitno eh, denar eh, nagrade ni dovolj za to, da zagotovimo vsem, da se lahko ponovno srečajo in združijo. Moram reči, da parlament sicer organizira številne dneve za razmišljanje in vabi vedno zelo kakovostne govornike, ki opravijo zelo popolne analize. In eh, potem pa eh, si zelo prizadevajo, da bi prešli na eh, dejanje, ampak z velikimi težavami. Tu ukvarjam se z novinarsko dejavnostjo že dolga leta in moram reči, da današnji dan bo sicer dolg dan, se je šele začel, ampak skozi ta dan moramo vedno imeti v mislih dve, dve besedi, doslednost in akcija. Doslednost, ker ne moremo pozdraviti to, kar se dogaja v arabskih državah državah in torej pozdraviti arabsko pomlad v evropskih institucijah in hkrati uh, rezetirati vse, kar, po, kar so ti režimi postorili v zadnjih 20 letih. Dejansko je šlo za vrsto politikov, ki smo jih mi, evropejci, nekako postavili na oblast in jaz se spadam tudi med evropejce seveda, ne moramo pozdraviti arabske pomladi in uloge elektronskih medijev pri vsem tem in hkrati v Evropskem parlamentu imeti besedila, eh, ki eh, dejansko nasprotujejo tem eh, socialnim mrežam. Prihaja torej do talne nedoslednosti, ki je ne moramo razumeti v Evropskem parlamentu. Ljudje tega ne razumejo, mi ne razumemo, kako po eni strani slavimo Facebook, internet in tako dalje, po drugi strani pa prihaja do iskrvavljenja tako v Evropi kot na ravni nacionalnosti nacionalnih parlamentov skozi sporazume, ki dejansko so zelo škodljivi in nevarni za svobodo tiska in svobodo obveščanja na splošno. Tudi ne e, smemo danes Če želimo ostati dosledni, izglasovati resolucije, ki jih mi organizacije eh, dejansko spodbujamo, pozdravljamo in ne moremo sprejeti, da Evropski parlament sprejema resolucije, kjer obsoja tretje države glede nespoštovanja svobode tiska, ampak to se dogaja v samih državah članicah. To je ogromna nedoslednost in s tem se izgublja tudi kredibilnost v vedno večji miri in eh, moramo se tega zavedati. Čas je tudi, da da ohranimo evropski model. Evropa je res lahko v samem ospredju, kar zadeva spoštovanja tiska in spoštovanje obveščanja, ampak ne gremo eh, zdaj v tem trenutku v pravo smer, kar zadeva to svobodo. In seveda pozdravljam vse, kar je bilo povedano in seveda z velikim zanimanjem sem tudi uh, s, eh, proučil uh, dokument, ki ste ga objavili vsi noči in popolnoma delim vašo analizo. Hkrati pa je tudi očitno, da je evropski uh, model nekako uh, načet. Ne moremo reči, da se bomo borili oziroma da podpiramo naprimer nasrin in ne moremo torej zagovarjati pravico izrazu kazanje svo, eh, svoje veroizpovedi, se boriti proti fundamentalizmom in eh, hkrati eh, potem tudi sprejeti popolnoma nasprotne ukrepe. Moramo torej nujno doseči neko doslednost v okviru Evropske unije. Uh, in eh, res je, da morda jutri eh, bomo morda morali eh, nameniti nagrado Saharov nekaterim ljudem v Evropi, ne bo to v Grčiji, v Italiji, v Bolgariji, v Španiji in tako dalje. Torej, pravzaprav upanja, pravzaprav, upanje je skrhano, zaupanje je skrhano, ljudje v Evropi imajo skrhano zaupanje v Evropske institucije in torej rekel sem doslednost, rekel pa sem tudi akcija, delovanje.

Eh, da mm, ravno kar smo eh, dejansko otvorili eh, to esplanado, ki je, ki je posvečena nagradi Saharova. Všeč nam je, da se to ime pojavlja v središču Bruslja, ampak to nas mora voditi tudi do doma, do hiše Saharova, da bi res Brusel bil kot Evropska prestolnica tudi priložnost za to, da pritegnemo stvari vse sile, ki delujejo na tem področju sožitju, eh, zato da bodo lahko živeli v sožitju ljudje, ki verujo in ki ne verujo. To je omrežje, ki mora podpreti vse svoje člane, ki mora združevati odvetnike eh, in eh, novinarje in celo vrsto drugih stroka. Tukaj naprimer, mislim naprimer, na nekatere tudi novinarje in časopise, kot je lahko oslobodjenje oziroma na stanje tudi novinarjev v Belarusi, ampak seveda. Večina dobitnikov eh, nagrade Saharova je samih in kot je provedala prej Salima, eh, to nimajo dovolj moči, torej če bi imeli ta dom, to hišo v samem, sami srčiki Evrope, torej v, Ru, v Bruslju, zato da bi eh, potem konkretno. Uh, uh, konkretizirali uh, duha uh, teh, te nagrade. Že tri leta govorimo o tako imenovanih shelter city in tako dalje. Torej, uh, pravzaprav nimamo možnosti konkretizirati stvari, ki jih izražamo. Če bi eh, lahko v Bruslju imeli nek focal point, če bi lahko imeli v tej hiši Saharova možnost, eh, da dejansko spodbudimo priložnosti, ki jih ponujejo elektronski mediji, potem mislim, da bi res lahko eh, spet imeli vodilno vlogo v zvezi z vsemi problemi, ki smo jih ravno kar omenjali. Hvala lepa, hvala za vaš govor. Pripričan sem, da se moramo boriti za svoj model. Boriti se moramo za to povsod, to pomeni tudi v Evropski uniji. Zato se strinjam z vami. Nikjer nismo varni. Zato mislim, da se vsi tukaj strinjamo, ampak slišati želimo tudi vas, če se želite oglasiti. Izvolite. Obrigado, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom v dveh delih. En del sem pripravil naprej, drugi del pa izhaja iz eh, prispevka gospoda Bazila. Imel je specifične in praktične zamisli, o kateri bi morali govoriti tukaj. Opazil pa sem nekaj, kar je zelo pomembno v Evropskem parlamentu. Evropski državljani zahtevajo ukrepe na področju svobode in temeljnih pravic. To zahtevajo od nas tukaj pogosto zahtevamo poseg na ravni EU, to pa je blokirano zaradi načela subsidijarnosti, ampak načelo subsidijarnosti ne sme preprečevati žel evropskih državljanov. Ne smemo dovoliti, da to postane stalna praksa. Mislim, da je Evropski parlament v v svojih resolucijah to jasno podpiral. Naprimer, svoboda medijev na mačarskem Evropskem parlamentu je bil soglasen tukaj, Evropska komisija pa je rekla, da se lahko bori le za svobodo medijev na področju objav, ki so objavljene druge. Tukaj smo v črni luknji. Ne moramo se boriti za svobodo medijev v Evropski uniji in tega ne smemo dovoliti. Že več let smo aktivni na tem področju in še nekaj kratkih komentarjev. To je namenjeno našim ruskim prijateljem iz uh, skupine Memorial. V portugalskem tisku smo slišali apel po smrti gospe Abone, ki je prav tako nagrajenka nagrade Zaharova. Poziv je, bi, da, poziv je bil, da bi se to preimenovali nagrado v nagrado Saharov. Bona. Rekli ste, da je bila le, več kot le eh, vdova Saharova, ampak da se je več let borila za pravice in da je že desetletja gonilna sila bila za delom Saharova. Tudi ona je prejela Nobelovo nagrado za to. Saharov naj bi svoje delo, delo dosegel le zaradi njene podpore. Mislim, da je sedaj edinstvena priložnost. Imamo ruske dobitnike tukaj, zato želim slišati njihovo mnenje o tem. Ali menite, da bi lahko nagrado Saharova preimenovali, torej ne le iz politično korektnih razlogov po enakosti spolov, ampak ker je Jelena Bona opravila tako pomembno delo. Hvala. Hvala. Še kdo? I'm quite sure, colleague Tavares. Kolega Tavares, pripričan sem, da bi morali sodelovati tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, kot je Svet Evrope. Tudi naš, naša zveza je, da pri boju za človekove pravice upoštevamo vse in da sodelujemo s Svetom Evrope. Izvolite. Predstavite se, prosim. Gospod predsednik, gospe in gospodje, ime mi je Anvar Misatelin, sem aktivist za človekove pravice iz eh, Irana. Naj povem, da Evropski parlament in Združene države sta večkrat obsodila eh, kršitve človekovih pravic v Iranu. To, da škoda, da danes tu nimamo niti enega aktivista in odgovornega za človekove pravice iz Irana tu v dvorani. Veste, da razmere, kar zadeva človekove pravice v Iranu, eh, so zelo, zelo težavne oziroma bi lahko rekel katastrofalne aktualne. Veste, dan danes v Iranu imamo tudi smrtno kazen, imamo tudi kamenjanje. In eh, torej pred eh, nekaj dnevi iranski režim eh, je želel ustvariti celo halal internet, se pravi vzpostaviti filtre, kar zadeva vse informacije v Iranu. Veste, na primer, imeli smo dva brata zdravnika v Iranu, ki sta se borila enostavno zato, da informirajo ljudi v Iranu v zvezi z AIDS-om. Zaradi te dejavnosti sta bila obtožena obsojena na petletno zaporno kazen. In jaz pa bi rekla, da v resnici bi, eh, bi rekel, torej, da bi si zaslužila eh, sa, nagrado Saharova, potrebno jih je zaščititi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Prosim, oglasite se, če želite kaj dodati. Če želite podati primer iz svoje države. Prihajate od povsod po svetu, vsaka, eh, vsak komentar je zelo pomemben. Ob dveh pa bomo seveda začeli z eh, konferenco. Hvala. Želi kdo še kaj povedati? Ja. Uh, Hvala odgovoriti želim na to, kar smo slišali v zvezi z predlogom, da bi spremenili ime nagrade Saharova. Podariti je treba, da je prevladojoče stališče, da je Jelena Bonan igrala pomembno vlogo Ampak to ni čisto res. Spoznala sta se mnogo kasneje, po prvi objavi, ki je eksplodirala kot bomba leta 68. Objavil je to, ta dokument, predtem, ko je srečal njo. Ona se je sicer res borila za človekove pravice in zelo pomembna članica naše družine je bila, ampak vsekakor je treba njen spomin ohranjati, ampak morda bi jo lahko počastili kako drugače, morda s kakšno drugo nagrado. Ampak, če spremenimo ime nagrade, ki že obstaja, meni se ti, da to ne bi bilo produktivno. Zamislite si, da bi no Nobelovo nagrado za mir preimenovali. Da bi bila to nagrada Nobel Švajcer ali Nobel Švajcer Kasan. Vidite? Vzpostavila se je tradicija, nagrado Saharova imamo sedaj že zelo dolgo. Če to ni dovolj potem menim, da bi lahko vzpostavili ali oblikovali nagrado Bona, ki bi jo podelili drugim ljudem in to bi prav tako lahko bila zelo pomembna nagrada. To je moj odgovor. Hvala. Hvala. Hvala za komentarje in razlago. Kolegice in kolegi, še nekaj besed za zaključek. Evropski parlament si bo prav gotovo prizadeval nadaljevati delo na področju človekovih pravic v vseh svojih poročilih, ki so včasih poglobljena in široka in tudi v vseh resolucijah o primerih na področju človekovih pravic, bomo na to opozarjali. Izjemne primere moramo ščititi na poseben način, ampak prizadevati se moramo tudi za to, da sodelujemo s civilno družbo v vaših državah. Kajti, kakor smo slišali, morajo ljudje v državah spremeniti sistem ga usmeriti proti demokraciji. To pomeni, da moramo sodelovati stotinami, tisoči vaših državljanov. To je najbolj pomembno. Zelo pomembno pa je tudi, da ste vi prisotni v teh državah. Za nas je tako mnogo lažje začeti sodelovanje. V prihodnosti bomo zelo aktivni. Decembra bo visoka predstavnica komisije, gospa Ashton, predstavila pregled človekovih pravic Evropskemu parlamentu. Tukaj govorimo o demokratični odgovornosti. Poglobljeno želimo razpravljati o dejavnostih naše nove Evropske službe za zvonanje delovanje, naša služba in naši diplomati so zavezani vprašanjem človekovih pravic. To je zelo pomembno vprašanje. In naše mreženje eh, nagrajencev Saharova. Želimo združiti nagrajence Saharova in to je bila za nas zelo pomembna naloga in pomemben cilj. Pričakujemo, da se bodo podobna srečanja odvijala tudi v prihodnosti. Mi želijo bi reči naslednje leto ali morda čez dve leti, ampak prav gotovo ne kasneje kot v dveh letih. Hvaležni smo, da smo skupaj, kajti, kakor smo slišali, če smo skupaj, se počutimo bolje in smo močnejši. tudi z vidika človekovih pravic, smo močnejši, če sedimo ob sebi enako mislečih. Veselim se že razprave, ki se bo začela ob dveh, zvečer pa bomo imeli v bozarju glavno srečanje. Govorili bomo o človekovih pravicah in tudi o pravicah žensk, to je eno in isto. Sedaj pa dobre novice, čas za kosilo, hvala.